Ravno tako vam sporočam, da v skladu s 74. členom poslovnika skupaj s predsednikom sveta sem podpisal uredbo o e, statističnih podatkih o prom, e, eh, tovornem prometu na cestah. E, to sem že podpisal kot rečeno in to bo tudi šlo na zapisnik. Hvala. In pa zasedanja.